Bene. Buongiorno a tutti, diamo inizio alla commissione. Dobar dan, še enkrat. Začenjamo sestanko odbora. Današnji dnev red je precej natrpan, precej razgiban, tako da bomo kar pohiteli. Če nimate nobenih pripomp na dnevni red, potem je dnevni red sprejet. Današnja seja se prenaša tudi preko spleta. Začenjamo s točko tri na dnevnem redu. Še prej pa pozdravljamo delegacijo poslancev in poslank iz italijanskega parlamenta in sicer so vsi člani odbora za kmetijstvo v italijanskem parlamentu. Danes bomo glasovali, kot veste, tudi o svežnju, ki se nanaša na mleko poročilo gospoda Nikolsona. Sedaj pa tretja točka, razveljavitev določenih zastarelih aktov sveta z področja skupne kmetijske politike. Gre za dosje, ki je bil obravnavan v okviru medinstitucionalnega sporazuma 2030-321 skozi 1. Nanaša pa se na boljše sprejemanje zakonodaje. Želeli smo nekoliko skrčiti zakonodajo, nekatere zastarele akte smo razveljavili, poleg tega smo kodificirali preostale akte. To točko smo vrstili na dnevni red samo v vednost, namreč poročilo ste prejeli 3. junija letos, ker ni strani članov bilo poslanih komentarjev, vsaj nismo jih prejeli uh, strani desetih poslancev v roku 21 dni in zato lahko to poročilo skladno s činom 46.2 tudi sprejmemo. Kot vidim, ni nobenih dodatnih pripomb, tako da predlagam, da gremo na četrto točko na dnevnem redu. Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije. Gabriele Mato Adrover je poročevalec. Obravnavali bomo uredbo številka 247 skozi 2006 sveta in sicer se ta uredba nanaša na posebne ukrepe za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije. Takoj po sprejetju je bila uredba deležna številnih sprememb in sicer 30. januarja 2006 je komisija za voljo večje jasnosti predlagala, da se ta uredba zavrne. Potem je bila sprejeta tudi Lizbonska pogodba, stvari so se nekoliko spremenile. Predlagam, da predam besedo kar poročevalcu. Z nami je tudi predstavnik komisije, predstavnik komisije gospa Borčar. Hvala. Kot veste, je program posebej program, ki se nanaša na najbolj daljne regije Francije, Portugalske in Španije. Ta program je zelo, zelo pomemben, to sem že večkrat povedal. Če ne bi bilo programa posej, sploh ne bi bilo kmetijskega sektorja v teh zelo oddaljenih regijah. Naj povem nekaj o zgodovini. Tu gre za poseben režim za te regije, saj gre za posebne regije, ki so zelo oddaljene in ki so otoške. Ta program poteka že leta 1991 in trenutno je devet regij vključenih v ta program ta program je nujen za vzdrževanje in razvoj kmetijstva eh, v teh regijah, pa tudi za industrijo predelave. Zakaj? Zaradi gospodarskih težav, s katerimi se soočajo te regije zaradi svoje zelo oddaljene lege. Poleg tega pa nima veliko možnosti za diverzifikacijo svojega dela. Posej ima dva cilja. En cilj je poseben režim preskrbe, ki je namenjen preskrbi s proizvodi za krmo, za predelovalno industrijo in za neposredno potrošnjo. Drugi cilj poseja pa so ukrepi za spodbujanje kmetijstva v regiji. In ravno to je zelo pomembno za vzdržnost kmetijske dejavnosti. Zakonodaja glede programov posej se je spremenila dvakrat. Prvič leta 2001 in drugič leta 2006. Takrat je prišlo do bistvene spremembe in sicer se je takrat Eh, programe preneslo v pristojnost regionalnih oblasti. V kriznih trenutkih, kot je sedaj, sedanje obdobje, je treba upoštevati, da te regije imajo veliko večjo brezposelnost od drugih regij, zato je treba ta program ohranjati. Poleg tega pa je program posebej treba tudi okrepiti, kolikor se da. In ravno to želimo, želimo doseči s tem poročilom. Kot je dejal predsednik, uh, tu se želimo uskladiti z Lizbonsko pogodbo in zato želimo vključiti uh, člen 349 Lizbonske pogodbe. To je pravna podlaga, ki omogoča diferencirano obravnavo najbolj daljnih regij Unije. Če nimamo te pravne podlage, bi to lahko povzročalo težave v prihodnosti. In potem naj še predstavim določene spremembe, ki bomo kasneje bolj podrobno obravnavali. Želimo eh, torej, določene tehnične spremembe, s katerimi bomo bolj razjasnili program. Pomembno je imeti kakovostne kmetijske izdelke, ki prihajajo iz teh regij. Zato, treba, eh, zato predlagamo, da bi uporabljali grafični simbol, ki bi bil neke vrste simbol kakovosti za izdelke, ki izhajajo iz te regije poleg tega pa moramo uporabiti tudi označbe porekla in geografske označbe. Poleg tega pa je zelo pomembno, da imamo zelo skrbne fitosanitarne preglede. Zato predlagamo uh, pregled uh, škodljivih snovi, ki prihajajo iz EU in iz tretjih držav. Treba je povečevati nadzorne ukrepe v vseh regijah in to moramo te nadzore potrebujemo za vse proizvode. Doslej namreč ni bilo tako. Mislim, da bi morali imeti možnost, da bi dobili pomoč za zavarovanja za kmetijski sektor. To je tudi oblikoval v svojem mnenju odbor regiji gre za neko stvarnost, ki jo moramo upoštevati. Unija podpisuje mednarodne trgovinske eh, sporazume, recimo s Kolumbijo, s Perujem, sedaj se pogajajo o takšnem sporazumu z Merkosurjem. No, takšni trgovinski sporazumi pa ne smejo škodovati kmetijskemu sektorju. Zato smo v poročilu zapisali, da je treba imeti oceno učinka vedno, ko se začne uh, razmišljati o novem trgovinskem sporazumu. Treba je upoštevati možne ne negativne posledice na kmetijski sektor. In treba je tudi razmišljati o morebitnih potrebnih očkodninah. Oč oč oč oč oč oč oč oč oč ko govorimo o pomoči eh, lokalnim proizvajalcem, moramo biti eh, skladni tudi z razvojem podeželja. Zato mislim, da ne smemo oziroma, te, da tega zanemeriti, ko se pogovarjamo o novih sporazumih pro, proizvodi, ki pridobivajo pomoč, morajo uh, upoštevati vse fitosanitarne zahteve. In poleg tega moramo to zlasti upoštevati pri tradicionalnih izvoznih proizvodih. Poleg tega moramo tudi upoštevati uh, sodelovanje z drugim državami v regiji. Naš pristop je tak, da omogoča dobro delovanje programov. Poleg tega potrebujemo tudi spremljanje programov po seje, tako da vidimo, če program dejansko pomaga lokalni proizvodnji. In še nekaj. Uh, nujno je, da kmetijski sektor lahko investira v svoje delo in države morajo tudi sodelovati pri tovrstnih pomočeh. Poleg tega predlagamo tudi eh, predloge za ohranjanje vinogradništva, eh, za ohranjanje kamnitih zidov na otokih in tako naprej. Imamo tudi finančne predloge, to ste verjetno vsi pričakovali, kar zadeva finančni vidik. Mi predlagamo spremembe, vendar tu bi rad povdaril, da spremembe, ki jih predlagamo, so povsem upravičene finančna pomoč za te programe se je skazala kot ne, kot ne dovolj visoka. Kmetijstvo je, je, je sedaj v opadu in zato je bilo recimo v primeru Španije bilo treba doda dodati še nekaj finančnih sredstev za to, da bi okrepili kmetijstvo v določenih sektorjih, zlasti v sektorju paradižnika. Poleg tega tudi Francija morala dati nekaj sredstev na voljo za spodbujanje teh sektorjev. Poleg tega pa je treba upoštevati, da imamo trgovinske sporazume s Kolumbijo, sporazume v okviru STO in zato je treba tudi povečati eh, podporo proizvajalcem evropskih banan. In ravno zato je v, v, treba poštevati, da gre tu za 30 eh, milijonov evrov, ki jih je treba dodati uh, za ta sektor. Tudi za druge sektorje je treba prilagoditi višino pomoči, recimo za sektor govedoreje in drugih. Na teh otokih ni veliko alternativ za, druge, za drug razvoj, za drugačne oblike kmetijstva. In vse to moramo upoštevati, moramo upoštevati tudi velika prizadevanja, ki so jih kmetje uh, naredili zato, da bi imeli res kakovostne izdelke. Naj zaključim. Kmetijski sektor je zelo pomemben v najbolj oddaljnih regijah. Treba ga je podpirati. In to sem želel izpostaviti v svojem poročilu. Na ta način, oziroma to boste lahko tudi videli v misiji 31. augusta na Kanarskih otokih in boste videli, kako tam dejansko eh, kmetijski sektor, eh, eh, kako poteka in kako zelo pomemben je kmetijski sektor. Ne gre le za denar, gre za okolje, gre za način življenja in tako naprej. Hvala vsem za vaše sodelovanje. Hvala kolegom iz Francije in Portugalske, s katerimi sem se velikokrat srečal v zadnjih mesecih in ki so veliko prispevali k oblikovanju tega poročila. In hvala tudi poročevalcem uh, iz odborov uh, eh, Regi in Inta, s katerimi sem tudi sodeloval. Hvala tudi poslancem iz najbolj regij. Uh, z njimi imamo odlične odnose, pa tudi v tem konkretnem primeru smo zelo tesno sodelovali. Prosil bi vas vse, da prispevate s pomočjo amadmajev. Prosim, da podprete amadmaje. Prosim vas za podporo za to poročilo, ki je ključnega pomena za te eh, regije, ki jih boste lahko skoraj um, spoznali in, in obiskali, boste tako videli, zakaj gre. Hvala lepa, kolega Gabriel Mato. Sedaj pa kar začenjamo z razpravo. Eh, Hvala. nimam vprašanja za gospoda Pročovca, temveč za predstavnike Evropske komisije. In sicer ena najpomembnejših stvari za mojo državo je ravno situacija glede banan na kanarskih otokih. Proizvajalci banan so predstavili študijo in se predstavili Evropski komisiji. In danes je tu z nami Evropska komisija, zato me. Uh, zanima, če so to študijo že preučili in kakšno je vaše mnenje o tej študiji. Zakaj? Situacija glede kanarskih banan je zelo zaskrbljujoča in zelo bi bilo dobro vedeti, kaj meni komisija o, o študiji glede kanarskih banan. Alves, la parola, prego. Kolega Alves. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi kolegu poročevalcu, ki je opravil zvrstno delo. Na začetku smo nameravali pripraviti poročilo, v katerem bi zahtevali manjše spremembe. Ampak trenutno veljavni program posej je bil spremenjen tudi zaradi Lizbonske pogodbe. Mislim pa, da bomo s tem poročilom lahko storili še veliko več. Sam prihajam iz regije, kjer je kmetijstvo zelo pomembno, ampak vseeno je bilo kmetijstvo pri nas še vedno nekje v razvojni fazi srednjega veka, zahvaljujoč pristopu k Evropski uniji, zahvaljujoč temu programu, pa smo leta 1985 lahko storili korak naprej. Od leta 1992 naprej smo tudi v naši regiji izvajali ta program in ugotovili smo, da je možno prilagoditi evropske politike tudi dejanski situaciji na terenu. Mislim, da so te regije zelo majhne, zato potrebujejo posebne politike. Danes se v teh najbolj oddaljenih regijah izvaja ta program, prinaša tudi že določene rezultate in mislim, da smo kakovostno gledano naredili ogromen korak naprej. Še vedno se seveda pojavljajo težave, zato ker je na vse zadnje v teh regijah prisotna samo omejena ekonomija, ni prisotna ekonomija obsega, poleg tega je težko izvažati iz teh regij. Zato se mi zdi, da če bomo ta program lahko izvajali bolj fleksibilno, kot to predlaga to poročilo, potem bomo veliko bolj uspešni. Pomembno pa je tudi, da se na mednarodni ravni sklenajo ustrezni sporazumi, tudi za področje banan. Pomembno je, da bo kmetijstvo v teh regijah imelo prednost. Enako velja naprimer tudi za mlečne kvote v teh regijah. Namreč tudi proizvodnja mleka ni nekaj nezanemrljivega za ta območja. Sprejeti bo treba tudi konkretne ukrepe, ki bodo omogočili, da bo postalo gospodarstvo v teh regijah bolj dinamično. Oceniti bi morali tudi vplive in učinke. Komisija je tista, ki bo opravila študijo učinkov. Poleg tega se mi zdi, da bi morali za te regije priskrbeti tudi ustrezna finančna sredstva. Vse to so dejstva, ki se omenjajo tudi v poročilu in poročevalec je v svojem poročilu storil še korak dlje in zahteval več od tistega, kar smo zahtevali na začetku. Namreč želimo si, da bi gospodarstvo v teh regijah bilo dovolj močno, da se sooči z vsemi izzivi. Upoštevati pa moramo, da so te regije zelo izpostavljene tudi podnebnim spremembam, nevihtam in tako naprej. Zato bi morali vedeti, da je treba kmetijstvo v teh regijah tudi ustrezno zavarovati prav zaradi podnebnih sprememb. Morda bi zato morali razmišljati tudi o možnosti, da v teh regijah omogočimo nudenje državne pomoči, zlasti v takšnih kritičnih situacijah. Naj zaključim tako, kot sem začel. Hvala lepa vsem tistim, ki so glasovali za to poročilo. Mislim, da je to poročilo veliko bolj ambiciozno, kot je bilo na začetku. Hvala lepa, Mišel Danten, potem pa Vili Majer. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu in mu čestitev za kakovostno opravljeno delo najbolj oddaljene regije so in to moramo priznati daleč od naših oči in tudi daleč od naših src. Te regije so danes pravzaprav prve žrtve sporazumov, ki smo jih podpisali z državami v razvoju in v katerih je proizvodnjo konkurenčna proizvodnji v naših najbolj oddaljenih regijah. Prej ste omenili sektor banan, rad bi spostavil še proizvodnjo ruma. Namreč o rumu se zaenkrat še pogajamo. Mislim, da bi morali omogočiti proizvodnjo ruma tudi v teh regijah, namreč Latinska Amerika prednjači trenutno na tem področju. Sam bom v zvezi s tem uložil tudi kakšen predlog spremembe, ampak mislim, da ne bi smeli pozabiti na ta sektor. Čez nekaj tednov nameravamo tudi obiskati eno od teh območij in mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi kot odbor za kmetijstvo nekega dne organizirali javno predstavitev, na kateri bi obravnavali kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah. Hvala. E, eh, Patrav Neveš, prej sem vas preskočil pomotoma. Izvolite, gospa. Je ukrije komisar, vsi za. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitala Gabrielu Matu, ki je pripravil zelo podrobno poročilo Mislim, da je v tem poročilu močno podaril tudi pomen programov posej za te regije. Poročevalec je v svojem poročilu omenil vse najbolj odaljene regije. Delo, ki ga je opravil, je izvrstno. Poročevalec je bil zelo odprt tudi do naših predlogov, za kar se mu zahvaljujem. Posej je za nas ključnega pomena. Ključnega pomena je za kmetijstvo v najbolj odaljenih regijah. Poleg tega pa je ta program zelo pomemben tudi zaradi zaposlovanja, zaradi gospodarstva, zaradi same geografske lege teh območij. Ne smemo pozabiti, da je posej program pravzaprav celostni instrument, ki prispeva k razvoju najbolj odaljenih regij in otoči. Sama podpiram vse tisto, kar je prej povedal Gabriel Mato. Nažalost bo morala morda kaj od tega, kar je povedal, ponoviti. Ampak zdi se mi, da je pomembno, da se zavedamo, da se soočamo z zelo velikimi izzivi, zlasti zaradi podpisanih dvostranskih sporazumov z državami Merkosurja. Naj odločno podarim, da je študija, ki jo je komisija pripravila v zvezi z učinki dvostranskih sporazumov z državami Merkosurja, Merkosurja na te regije, kaže, da bodo te regije močno prizadete. Namreč zaradi teh sporazumov z Merkosurjem bodo te regije močno prizadete. Ne samo kmetijstvo, temveč tudi živinoreja. Številke, ki so navedene v tej študiji, so zaskrbljujoče. Najbolj oddaljene regije nimajo enakih možnosti, kot jih imajo druge regije, ko gre za prestrukturiranje, ko gre za diverzifikacijo in tako naprej. Diverzifikacija je močno omejena. Te regije imajo zelo omejene možnosti. Prestrukturiranje v teh regijah poteka zelo počasi, zato ne bi smeli podcenjevati negativnega učinka, ki ga imajo ti sporazumi, ki smo jih podpisali na najbolj oddaljene regije. To velja tako za kmetijski sektor, kot za mlečni sektor in tudi živinorejo. Zato se mi zdi, da bi morali programe posej prilagoditi tudi tem novim spremembam. V poročilu so vsa ta tveganja uh, izpostavljena, dobro opredeljena in mislim, da bomo uspešni samo, če si bomo zagotovili dovolj finančnih sredstev in da jih bomo lahko tudi na bolj fleksibilen način uporabljali. Prosim pa, da se vsi zavedate tega, kako pomembno je za te regije in prebivalce to, da se izvaja ta program. Maj. Hvala lepa. Majer, potem pa ostali na seznamu. Hvala lepa. To poročilo je sebinsko odlično zato lahko poročalcu zgolj čestitam, ker zajema pomembne sebinske teme. Vendar pa kot pravnik moram reči, da imamo obrobne teme, ki so tudi vedno bolj pomembne. In tukaj gre za naprimer neposredna plačila in za razvoj podeželskega okolja in preverjamo, koliko so delegirani akti oziroma izvedbeni akti komisije nekaj, kar se lahko prenese na njom. In še prav posebno delegirani akti so zelo pomembni in bodo vedno bolj pomembni za parlament, kajti tukaj lahko pri izvajanju sodelujemo, v okviru komitologije nam to ni bilo dovoljeno do sedaj, zato se mi zdi ta tema izredno pomembna. V tem poročilu v predlogih sprememb je veliko delegiranih pravnih aktov in izvedbenih aktov. O njih se govori. Po pregledu sem ugotovil, da predlogi komisije, ko gre za izvedbene ali delegirane, da se je tem nasvetom vedno sledilo, da se je potem spreminjalo. Zato predlagam, da kar se vsebine tiče, da jasno pogledamo, ko komisija predlaga izvedbene akte in potem mi ne moremo vplivati na to, ali naj to tako ostane, ali pa ne bi morda raje sodelovali pri končnih odločitvah in bi raje imeli delegirane pravne akte. Kar tako prenašati ena, ena se ne da. Temeljito moramo vsebinsko preveriti, kaj se da in kaj ne. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, kolega Majer. Zelo pomembno je, da zauzamemo horizontalen pristop. Biti moramo homogeni pri izvajanju vseh aktov, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Sergio Guterres pa je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljal tega, kar smo že slišali. Rad pa bi se zahvalil poročevalcu gospodu Matu za svoje delo, za to poročilo, tudi za njegovo osebno zauzetost in tudi hvala za sodelovanje in sodelovanje znotraj skupine socialistov pri oblikovanju tega poročila. Poleg tega bi rad povdaril, da to, o čem se danes pogovarjamo, torej o spremembi programa POSE, je nekaj zelo pomembnega za najbolj oddaljene regije, za, to, za ta otočja, to je tudi zelo pomembno za določene proizvode, kot so banane in sladkor poleg tega pa je pomemben vidik gospodarske rasti in zaposlovanja v teh regijah. In torej tega ne smemo pozabiti. Ne govorimo le o kmetijstvu, ne govorimo le o pomoči eh, za tem regijam, ki imajo težave, ko je treba biti konkurenčen. Temveč gre za stvari, ki so povezane. Eh, tudi z samo družbo, saj ta sektor ustvarja številna delovna mesta. Rad bi izpostavil tri stvari, ki se mi zdi zelo pomembne. Torej, moramo uh, povedati, da 20 odstotkov ni dovolj. Če želimo povečati program na 20 odstotkov, to ne bo dovolj. Morali biti bolj ambiciozni pri uh, tem proračunskem dodatku moramo biti bolj ambiciozni pri financiranju. In še nekaj, kar smo večkrat ponovili, moramo povečati oziroma izboljšati nadzor na mejah in spremeniti uredbo. To so prioritete za nas. In še enkrat bi se zahvalil našemu eh, poročevalcu v senci in poročevalcu, ki je oblikoval to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Gutierrez. Sedaj pa dajem besedo predstavnici komisije, gospe Borčart. Gospod Borčart. Euh, Hvala lepa. Najprej moram podariti, da je verodostojnost SKP-ja najbolj pomembna za nas. In verodostojnost je postavljena pod vprašaj, vedno v tistih sektorjih, kjer potrebujemo skupno kmetijsko politiko. Predvsem to velja za najbolj ranljiva območja in najbolj zapostavljena območja. Zagotovo so najbolj oddaljene regije, regije, kjer bomo preverili verodostojnost SKP-ja. Prav zaradi tega komisija počne vse v svoji moči, zato da bi bila naša politika verodostojna, koherentna, da bi zagotavljala kmetijsko proizvodnjo v najbolj oddaljenih regijah. Kar zadeva predloge sprememb, ki jih je izpostavil poročevalec, gospod Mato, bi se rad dotaknil samo tistih najbolj pomembnih. Najprej pravna podlaga, člen 300. 49. Mislim, da komisija ne bo nasprotovala temu predlogu, zato ker lahko zelo jasno povemo, da je to pravna podlaga, ki tudi na ravni pogodbe jasno izraža zahtevo po nudenju podpore, po upoštevanju posebnih značilnosti teh regij. Če se to omeni v zakonodajnem aktu, se mi zdi to popolnoma prav in upravičeno. Potem, kar zadeva samo kakovost in logo najbolj oddaljenih regij, lahko povem, da se komisija strinja s tem, kar predlaga poročevalec. Bi pa rad podaril to, da smo v našem generalnem direktoratu sprejeli tudi program, ki naj bi spodbujal osveščenost o logotipih najbolj oddaljenih regij v Evropski uniji. 11 milijonov evrov ali nekaj takega smo namenili za ta program, s čimer smo tudi pokazali, da nameravamo pomagati, kjer kot komisija to lahko storimo. Potem so tu še kmetijska jamstva in zavarovanja. V zvezi s tem se mi zdi, da bi bilo bolje če počakamo na splošno razpravo o kmetijskih jamstvih, o sofinanciranju jamstev in garacij. Mislim, da bi morali za to nameniti znaten znesek, prisluhniti bi morali tudi kmetijskim predelovalcem v najbolj oddaljenih regijah. Imamo pa manjše težave. Namreč, če želimo financirati to vrstna jamstva s pomočjo državnih pomoči, se zna zgoditi, da bo prišlo do pravnih težav. Namreč to vrstnih kmetijskih jamstv ne moremo zagotavljati izključno preko državnih pomoči. Slišal sem vse pripombe, ki ste jih podali. Omenili ste tudi mednarodne sporazume, ki smo jih podpisali, kako bodo ti vplivali na proizvodnjo. Strinjam se, da moramo skrbeti tudi za to, da ti mednarodni trgovinski sporazumi ne bodo negativno vplivali na najbolj oddaljene regije in na kmetijsko proizvodnjo v teh regijah. Gospod Mato je že povedal, da bi morali poskrbeti tudi za skoraj da avtomatično nadomestilo v takšnih primerjih. Vendar nas do tja vodi še precej dolga pot komisija ni naklonjena temu, da bi vzpostavili sistem avtomatičnih nadomestil. Kot je lepo razvidno iz sporazumov, ki so bili podpisani na področju banan, je zelo težko vzpostaviti neposredno zročno povezavo zlasti v času splošne finančne krize. Tako da je res zelo težko upeljati to vrsten instrument. Po drugi strani pa je možno opraviti analizo možnih negativnih učinkov mednarodnih trgovinskih sporazumov. To je nekaj, kar bi komisija lahko vsaj pripravila ali pa razmislila o tem. Gospod Mato, omenjate tudi tradicionalne količine, predlagate na se številke posodobijo. Komisija je bila nekoliko sovražna do tega predloga, zato ker smo vedno skrbeli za to, da se ne bi odprla ta pandorina skrinica na področju špekulacij. Če bi se uspeli dogovoriti, da bomo te tradicionalne količine spremenili, zato ker smo jih določili pred 20 leti, potem se glede tega lahko strinjamo. Komisija pa ne more sprejeti predloga, da bi se te številke redno vsakoletno posodabljale in spreminjale. Namreč to bi lahko privedlo do špekulacij. 20-letno obdobje je zelo dolgo obdobje in strinjam se, da je morda res prišel trenutek, ko bi te količine lahko nekoliko prilagodili. Potem so tu še vnaprejšnja plačila kmetijskim pridelovalcem, Rad bi vas spomnil na splošno razpravo, ki je potekala v zvezi s tem, ko smo govorili o reformi SKP-ja. Namreč težava je v tem, da bi morali vnaprej plačevati zneske kmetijskim pridelovalcem. Namreč nobenega razloga ni, da če bi to omogočali kmetijskim pridelovalcem, tega istočasno ne bi potem omogočali tudi najbolj oddaljenim regijam. Glede proračuna pa si lahko samo zabeležim vaše želje in predloge, namreč da naj bi oblikovali dodatna finančna sredstva in jih vključili v vojnico za najbolj oddaljene regije. Moram pa reči, da bi bilo smiselno biti nekoliko bolj previden pri razpravi o tem. Če zahtevate dodatna finančna sredstva, potem se morate zavedati, da bomo morali ta finančna sredstva najti nekje znotraj proračuna za SKP. Če tega zneska ne bomo našli v tem sektorju, bomo morali iskati znotraj drugega sektorja, znotraj SKP-ja. Ta sredstva, ki jih zahtevate, morajo potem priti nekje izven proračuna za kmetijstvo. Vendar, kot rečeno, o tem bi se morali pogovoriti na politični in proračunski ravni. Gospa Garcia, spraševali ste me, ali sem seznanjen s študijo. Odgovor je da. Prejšnji teden sem skoraj da dve uri poslušal predstavitev te študije. Moram reči, da je ta študija izjemno konstruktivna. To je namreč študija, ki jasno kaže, kakšni so stroški. Vsi vemo, da so stroški višji pri pogojih za proizvodnjo, kot vladajo v najbolj oddaljenih regijah. Vemo, kakšno je tudi sorazmerje med stroški in prihodki. Je pa res, da smo trenutno pravzaprav na robu prepada. Kmetijski proizvajalci v najbolj oddaljenih regijah sicer lahko malo zaslužijo, čisto malo zaslužijo, ampak to ni dovolj. Ta študija ne temeli izključno na sektorju banan, naprimer, temveč upošteva gospodarsko stanje v najbolj oddaljenih regijah upošteva tudi kmetijsko proizvodnjo v teh regijah. Tako da ta študija je verodostojna in lahko služi tudi kot podlaga za politično razpravo o tem, koliko denarja naj damo v to ovojnico, zato da bi dosegli skupni cilj. To pa je, da ohranimo in zaščitimo kmetijsko proizvodnjo v teh regijah. Naj še enkrat ponovim, da sam o teh dveh zadevah ne moram odločati, kajti o tem se ne odloča na ravni našega direktorata. Gospod Alveš, omenili ste, da naj bi za 20 odstotkov povišali najviše meje režima posebne preskrbe. Komisija je to predlagala, vendar tu še vedno obstaja razlika v naših stališčih. Mi smo to predlagali v okviru proračunske neutralnosti. Državam članicam smo želeli omogočiti večjo mero fleksibilnosti. Predlog komisije je proračunsko neutralen, kar pomeni, da vi skupaj s kolegi, ki ste se oglasili med razpravo, želite, da bi to povišanje vključili v splošni proračun. Ponovno pa je to proračunsko vprašanje, o katerem sam ne odločam in tudi ne morem podati mnenja v zvezi s tem. Gospod Majer, vi ste poudarili pomen tega, da se pri posameznih primerjih analizira klasifikacija delegiranih aktov in izvedbenih aktov. Mislim, da imate prav, da je to nekaj, kar bi morali storiti. V imenu komisije lahko samo povem, da smo na podlagi uredbe pozej upoštevali splošni pristop komisije. Ta je omenjen tudi v vseh večjih uredbah, ki se nanašajo na neposredna plačila na skupno organizacijo trgov na razvoj podeželja. Vedno smo zauzeli enak pristop. Ta pristop smo porabili tudi pri uredbi pozej. Naš pristop je pravzaprav temeljiv na tem, da se zaščitijo pravice parlamenta, da se čim bolj zagotovi tudi sodelovanje s parlamentom. Takšen je bil naš predlog, se pa strinjamo s tem, da bi morali opraviti analizo vsakega posameznega primera, in na podlagi tega potem tudi oceniti, ali je predlog komisije ustrezen ali ne. Hvala lepa, direktor Boršar. Sedaj pa dajem sklepno besedo še poročevalcu gospodu Matu. Hvala, na kratko. Najprej hvala vsem kolegom, ki so se oglasili, pa tudi predstavniku komisije. Res je, da gre za ambiciozno poročilo, vendar je to povsem realistično. In vsak predlog, ki ga predlagamo, je povsem upravičen. Upoštevali smo mnenje vseh in ga bomo še naprej upoštevali in smo tudi odprti za nove predloge, ki boste predstavili v obliki amadmajev, kar zadeva vprašanje eh, predstavnika komisije. Naj povem, da najprej hvala za vaše besede. Hvala za to, da je jasno, da smo na isti uh, frekvenci. Veliko bomo še naredili, posveda boš nekaj tren, vendar mislim, da smo lahko prepričani, da bo komisija tako kot mi upoštevala dejstvo, da so najbolj daljne regije priložno za Evropo. Na ta način bomo še naprej delali. Zato sem popolnoma prepričan, da nekaj odprtih vprašanj, ki so morda še odprta tudi glede financiranja, no da bomo te stvari lahko uh, upravičili in da bomo prišli do sporazuma. Hvala. Hvala lepa poročevalcu. Rok za uložitev predlogov sprememb je 11. juli. Osnutek poročila bomo sprejemali 19. septembra. Sedaj pa peta točka na dnevnem redu, posebni ukrepi za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov. Poročevalec je kolega Papa Stankos. Razprava o osnutku poročila gospoda Papa Stankosa o uredbi, ki se nanaša na posebne ukrepe za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov, je torej predvidena za današnji sestanek. Predlog spremembe sveta številka 1405 skozi 2006 je bil večkrat podvržen spremembam, zato smo pripravili nov osnutek. Moram reči, da je to zelo velik izziv za Evropsko unijo, to je tudi velik izziv za ozemljsko celovitost. Besedo dajem kolegu Papa Stamkosu, ki bo predstavil temo, potem pa bomo odprli razpravo. Eh, Hvala lepa. Glavne točke obrazložitve so, da imamo nekaj konkretnih predlogov pri uredbi. Sem pa že zadnjič tudi predstavil nekaj pomembnih točk, sedaj pa še najpomembnejše. Resničen bi rad bil kratek. Kot sem dejal, gre za predlog uredbe komisije za posebne ukrepe glede manjših egejskih otokov. Tukaj izhajamo iz dveh ugotovitev. Najprej danes preverjamo predlog, zakonodajni predlog, ki pravzaprav vse skupaj prenavlja. Gre za reformulacijo. Predstavnik komisije je že pri prvi izmenjavi mnen dejal, da bomo sedaj do konca leta 2011 morali počakati. Potem bomo dobili poročilo o oceni uporabe tega sistema. Nova zakonodajna pobuda se bo nanašala na to. In potem bomo videli, koliko sprememb je potrebnih. Druga pripomba. Po finančni prilogi k tej uredbi, gre za to, da tukaj vse skupaj spada v prvi steber, gre za neposredne pomoči za kmetijstvo. In sedaj je pomembno, da moji predlogi izhajajo iz tega. Moji predlogi šest točk najprej. Povišanje za 30 odstotkov sredstev, ki so predvideni za posebno izvajanje preskrbe. In potem možnost prenosa teh sredstev med različnimi ukrepi in tudi možnost prenosa sredstev, ki jih nismo porabili v določenem letu na naslednje leto. In potem tretja točka, kar se tiče posebne uredbe, posebne ureditve. Tukaj pravimo, da bi naj prišlo do razširitve ne samo temeljne potrebe, na, temveč bi morali to razširiti tudi na prevoz in na preskrbo in tudi prevoz teh izdelkov v Evropsko unijo, na celino torej. Gre tudi za to, da bodo morale lokalne oblasti resnično aktivno sodelovati pri uporabi tega programa. In potem peta točka, potrebno je izvesti tudi povezavo na morebitno predelavo uredbe. In še zadnja točka, predlagam, da bi imeli enotno formulacijo, kar se tiče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 Torej, to poročilo je zelo pomembno. Namreč to poročilo se nanaša na posebne ukrepe za kmetijstvo in te zapostavljene regije bi morale biti deležne večje pomoči, zato ker so pogoji v teh območjih in regijah takšni, da je pravzaprav stvari zelo težko prestrukturirati. Kar pomeni, da ne gre toliko za to, ali bi morali tu bolj spodbujati proizvodnjo, predelavo in tako naprej, temveč bi morali predvsem poskrbeti za to, da se kmetijstvo na teh otokih ustrezno zaščiti. Na teh otokih je kmetijstvo ponavadi terasasto in eh, na teh otokih je naprimer kmetijstvo precej drugačne oblike, kot je naprimer v Alpah. Zelo pomembno je, da zaščitimo način kmetijske proizvodnje na teh otokih in sicer za voljo zagotavljanja prehrambenih virov. Zaščititi je treba tudi vse tradicionalne kmetijske tehnike. Namreč dobro je, da imamo na voljo tudi vse sodobne tehnologije, ki nam omogočajo veliko večjo racionalizacijo sredstev. Je pa res, da bi morali zaščititi to tradicionalno znanje, ki ga imajo kmetijski predelovalci na teh območjih. To so precej zapostavljena območja, območja, ki so v slabšem položaju kot druge regije in pri teh območjih se soočamo s podobnimi težavami kot pri najbolj oddaljenih regijah. Zelo velike težave imamo naprimer s prevozom, s transportom nasploh. Zato se mi zdi, da druge stvari niti niso toliko zelo pomembne. Tisto, kar je najbolj pomembno, je, da na lokalni ravni zaščitimo vse posamezne značilnosti in posebnosti, ki se močno razlikujejo med vsemi regijami. Zato je zelo pomembno, da upoštevamo oba elementa, prevoz in tradicijo. Hvala. Hvala lepa podpredsednici Polson, sedaj pa Danelis in zatem Lavija. Hvala lepa. strinjam se s tem, kar je dejala podpredsednica. Strinjam se, da gre za ključni izjiv za Evropsko unijo. Ali se bomo lahko prilagodili posebnim potrebam najbolj odaljenih regij, v tem primeru majhnih otokov. Mislim, da je to del širše slike. Ne gre za nekaj, pri čemer se ne bi strinjali, večina se strinja. Preživetje in možnost za razvoj na otokih so drugačne od možnosti na celini. To ni nekaj samodejnega, resnično moramo obvladati razmere. Imamo regije, ki so demografsko zelo težavne in nimajo, na primer, ozorca za kmetijski razvoj. So zelo odvisni od kmetijske pridelave, od turizma in pogosto lahko prihaja tudi do protislovi zaradi naprimer oskrbe z vodo, pomankanja vode, pomankanja dostopa do teh otokov in potem obstajajo tudi dodatni stroški povezani s tem. Mislim, da če gledamo prihodnost, moramo videti, da prihaja tudi do vedno več pritiskov zaradi nezakonitega priseljevanja. Zaradi vseh teh razlogov je potrebno se ogledati razmere na otokih. In to moramo storiti na poseben način. Kar se kmetijstva tiče in živinoreje, mislim, da lahko podpremo bioraznolikost. Lahko podpremo potem tudi lokalne vire. na dolgi rok, so že našli nišo in lahko vidimo, da so uspešni pri nekaterih pridelkih in so tako lahko preživeli. Pogosto tudi so lahko preživeli zelo neugodnimi podnebnimi razmerami. To torej ni revizija, to je prenovitev, morda se bomo na to še vrnili in se bomo morda lahko vse skupaj bolj temeljito ogledali do konca leta. Vendar pa od Lizbone so se stvari spremenile in zato se moramo specifično ogledati še sredstva, ki so namenjena za ta ukrep. Seveda imamo tudi poročilo računskega sodišča in morda bomo imeli tudi možnost za to, da odpravimo vsakršne anomalije. Mislim, da je prevoz kmetijskih pridelkov z otokov na celino nekaj, kar bi moralo biti zajeto tudi v tej uredbi. Tako, kar se količine tiče, kot tudi kakovosti. Nimamo velikega lokalnega trga, ki bi ga lahko izkoriščali. In zato mislim, da je ta del potrebno tudi zajeti v tej uredbi. Hvala lepa. Veselim se sodelovanja. Grazie, onorevoli Danil. Hvala lepa, kolega Danili, sedaj pa kolega Lavija. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil kolegi Papastamkosu za izvrstno upravljeno delo. S tem je zagotovo stvari na novo osvetljiv, predstavil je tudi nove perspektive glede financiranja in nudenja pomoči Egejskim otokom. V celoti se strinjam s temi šestimi točkami, ki so navedene ob koncu poročila in mislim, da bi tudi komisija morala te točke upoštevati. Bi pa rad izpostavil dva vidika, ki se mi zdita pomembna. Tako da bom zastavil dve ločeni vprašanji. Kolega pa Pastamkos po eni strani upravičeno zahteva, da se spremeni finančni režim, kar pomeni, da bomo morali sodelovati tudi s proračunskimi organi. Pri tem poročilu sicer nismo predvidevali posvetovanja s proračunskimi organi, zato tudi odbor za proračun ni pripravil mnenja na to poročilo, ki ga obravnavamo. Imam pa še vprašanje za komisijo. Pravzaprav je to vprašanje samo nadaljevanje vprašanja, ki sem ga zastavil tekom zadnjega zasedanja. Vprašanje se nanaša na otoke, bolj specifično na Sicilijo. Namreč ti otoki imajo podobne pogoje kot najbolj oddaljene regije in poleg tega gre za otoške regije. Ti otoki so stalno pod različnim pritiskom, tudi pritiskom priseljevanja. Te regije imajo svoje značilnosti, kaj ti gre za otoške regije, proizvodnja je tu drugačna, kot je na celini, tudi možnost trženja teh pridelkov je manjša. Zato sprašujem komisijo, ker je že na zadnjem sestanku odbora za kmetijstvo rekla, da ni nobenega razloga, zakaj bi analogni režim predstavili tudi za te otoke, razen če ne bi država članica to zahtevala. No, komisija obveščam vas, da je država članica podala takšno zahtevo, zato sprašujem komisijo, kako namerava ukrepati. Kaj ti oblikovati bo treba nov režim, nov sistem, ali bomo torej razširili že obstoječega, ki velja za egejske otoke ali nameravate morda pripraviti popolnoma nov sistem za otoke kot je Sicilija. Hvala. Hvala lepa, kolega Lavija. Če ni nobenih drugih pripomb, dajem besedo predstavniku komisije. Izvolite. Hvala. Tokrat bom krajši. Vendar vse, kar sem dejal glede programa posej, se. Mutatis mutandis uporablja tudi za to poročilo. Gospod Papastamkos ima prav, gre za prenovitev in torej ni treba preveč pričakovati od takšne prenovitve. Trenutno, trenutno eh, zaključujemo poročilo, ki naj bi ga predstavili konec leta in kot je dejal gospod Papastamkos, takrat bomo imeli priložnost, da se bomo lahko res pogovorili o različnih točkah bolj podrobno. Kar zadeva povečanje pomoči za 30 odstotkov, kot sem dejal že glede najbolj oddaljenih regij, se načeloma strinjamo, vendar moramo poskrbeti za proračunsko neutralnost. Gospod Papastamkos, kar zadeva uh, vašo idejo, da bi prenesli neporabljena sredstva v naslednje leto, no, tu pa pride do proračunske težave. Saj imamo letne proračune in lahko bi prišlo do težav, kako bi to zamisel uskladili s proračunskim predpisi, kakršni so sedaj, ki so zelo strogi. Gospa Polsen, lahko se podpišem pod vse, kar ste dejali ko ste izpostavili, kako pomembni so ti otoki in tudi najbolj daljne regije. Niste se omejili zgolj na proizvodnjo kmetijskih proizvodov, kot sem to sam storil. Popolnoma se strinjam, kar ste dejali, ne gre le za kmetijstvo na otoku, gre za to, da ohranjamo neko določeno kulturo, ki je zelo dragocena podobi Evropske unije. In mislim, da ste dejansko našli dobre besede, da bi opisali, zakaj gre, kaj bomo zgubili, če ne bomo imeli primerne politike, ki bo spodbujala, da te regije lahko tudi dolgoročno preživijo. Omenjali ste prevoz. Da, prevoz je pomemben, če upoštevamo geografsko lego teh regij, vendar dve stvari moramo upoštevati. Prvič, transport. Transport z celine na otoke je že urejen v okviru režima, tu seveda obstaja še ločen potencial, Eh, glede lokalnega prevoza pa seveda ne moremo uporabiti režima, temveč podporo lokalni proizvodnji. Morda moramo spremeniti formulacijo nekega člena, ki govori o režimu, zato da bi pokrili tudi lokalni transport, torej na nekem otoku, da lahko dobi podporo. Gospod Danelis, vi ste zelo dobro opisali, kaj potrebujemo za to, da bomo dosegli naš skupni cilj. Vendar naj povem, da leta 2006 smo že storili veliko za to, da bi upoštevali specifičnost vsake posebne regije in smo pripravili ovojnico. In to je načelo, ki je bilo uspešno in tudi računsko sodišče je to potrdilo. Vendar to ne pomeni, da moramo iti dlje in imeti še bolj podrobne instrumente za to, da bi se spopadali s težavami na mestu. Kot ste dejali, ta razprava temelji na našem poročilu oziroma bolje je, da poteka na poročilu, ki ga bomo predstavili konec leta, ne pa toliko v okviru te prenovitve. Gospod Levija, da spomnim se, da sem prosil Italijo naj predstavi ta ukrep, vendar na mojo mizo ta prošnja še ni prišla. Danes vam ne morem povedati, ali je bolje imeti poseben režim, ali je bolje eh, to situacijo povezati z obstoječim eh, režimom. To je treba še preučiti. Treba je preučiti tudi potrebe. Takole, na prvo roko bi dejal tole. Če eh, težave na otokih, ki ste jih omenili, torej otoki uh, Sic okoli Sicilije in Sicilija, če so težave teh otokov podobni uh, težavam egejskih otokov, potem ne vem, zakaj ne bi zgolj razširili geografskega področja uporabe. Vendar, da bi to ugotovili, potrebujemo podrobno preučitev. In kako bomo to storili? Torej, interno bomo preučili to zahtevo in če bomo imeli uh, dodatna vprašanja, bomo stopili v stik z italijanskimi organi in bomo na koncu predložili nek predlog. Torej, bodi si bomo predlagali nekaj novega ali pa bomo razširili že nek obstoječ sistem. Tako da bomo torej lahko pokrili tudi težave s ciljem. Vendar to je vse odvisno od tega, kakšne težave želimo uh, obravnavati, ko bomo obravnavali Sicilijo in, in sosednje otoke. Hvala. E, Hvala lepa, gospod generalni direktor, sedaj pa poročevalec pa Pastamkos. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se zahvalim podpredsednici Pavsen za njene pripombe. Mislim, da so bile zelo konstruktivne in ustvarjalne. podala je zelo koristno analizo glede kmetijskih razmer na egejskih otokih in je to dala tudi v širši okvir, kot sta storila tudi gospod Danielis in še en kolega. Naj se zahvalim tudi predstavniku komisije. Sedaj pa gre na to, kar je dala gospod Pausen. Seveda, pomisliti moramo na kmetijske dejavnosti v širšem pomenu besede to, gre, tukaj gre za moderno opredelitev in če sedaj to prenesemo na Egejske otoke, potem lahko rečemo, da mora vse skupaj biti ekološko, trajnostno in tudi seveda ekonomsko izvedljivo. Gospa Paulsen nas je spomnila na podlago ki jo kmetijstvo predstavlja in tudi na kulturno dimenzijo. Kmetijstvo na teh področjih je izrednega pomena. To je proizvod civilizacije in seveda obstaja veliko težav, s katerimi se ti otoki soočajo, naprimer tudi prevoz in dodatni stroški. Seveda pa bi z boljšimi prometnimi omrežji lahko zadeve izboljšali. To pomeni, da obstaja tudi včasih dvojna izolacija in so otoki nekajkrat neprivilegirani. In to seveda velja za otoke v primerjavi s celino. Gre naprimer za dostop do vode, za prevoz in tudi potem za fizično konfiguracijo terena, ki lahko imamo naprimer zelo gorate otoke z malo kmetijskimi površinami. To so zelo specifične razmere, ki jih na nekaterih otokih najdemo. Prav tako moramo upoštevati, da moramo upoštevati najbolj oddaljene regije Evrope. Imamo tudi regije, ki so na zonanjih mejah EU. In eh, o tem sem govoril, ko sem govoril o pritisku nezakonitega priseljevanja, ravno zaradi tega mejnega značaja teh območij. Hvala lepa vsem za vaše pripombe. Hvala lepa, Jorgos. Rok za vložitev predlogov sprememb je, tako kot pri predhodnem poročilu, 11. juli. Osnutek poročila bomo sprejemali 19. septembra. Sedaj pa šesta točka na dnevnem redu, glasovanje. Prosim vas, da vzamete svoje glasovalne kartice. Glasovali bomo o učinkoviti strategiji za surovine za Evropo. Pripravljalka mnenja je gospa Sarbu, ki je danes ni z nami, nadomeščajo gospod Dačju. Uh, Zavedati se moramo, da obstaja tudi trg kmetijskih proizvodov, zato bi morali poskrbeti za ustrezno strategijo, ki bi omogočila varno preskrbo s prehrano. Kolegica, ki je pripravila mnenje, je v tem mnenju poudarila vse tisto, kar smo kot parlament že zapisali v poročilu o kmetijstvu kot strateškem sektorju za, gotav, za zagotavljanje varnost skrbe s hrano. 46 predlogov sprememb je bilo vloženih, sklenjenih je bilo kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb, tako da bomo danes glasovali o kompromisnih predlogih sprememb. Upam, da bo odbor ITRE tudi podporu naše mnenje. Če ste pripravljeni, če imate svoje glasovalne kartice, nimate glasovalnega seznama. No, prosim, da jim pripravite in razdelite seznam. Pronti? ste pripravljeni? Niko glasovalna kartica je enaka kot v Montečitorju. Torej smo pripravljeni, glasovalni seznam imate. Začnemo. Najprej predlog spremembe 1 Magines glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe številka 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejet. Kompromisni predlog 1. Glasujemo o kompromisnem predlogu 1. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Aprovato. Sprejeto. Kolega Šmit, želite besedo? Se upravičujem. Tukaj sem, tudi glasovalno kartico imam, vendar pa ne deluje, torej tehnološko težavo imam. Ni problema, bomo upoštevali tudi vaš glas. Gremo naprej. Predlog spremembe 10. Lion. Glasujemo. Predlog spremembe številka 10. Konec glasovanja. ko se je glasovanje končalo, sprejet. Gremo naprej. Predlog 11, Nikolesku, glasujemo. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog sprejet. Glasujemo o 12. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 12. Sprejet. Kompromisni predlog 2. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Gremo naprej. Predlog spremembe 18. Glasujemo o 18. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Mislim, da je zavrnjen ta predlog. Glasujemo o predlogu 20. Glasujemo. Glasujemo, 20. predlog spremembe. 20. predlog, ste vsi glasovali? Številka 20, predlog je zavrnjen. Predlog 21, glasujemo o 21. predlogu spremembe. Konec glasovanja, predlog je sprejet. 22. predlog, glasujemo. 22. predlog spremembe, ste vsi glasovali? Chiuse le votazioni, direi. Konec glasovanja, mislim, da je predlog sprejet. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23. predlog spremembe. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja, 23. predlog spremembe je zavrnjen. Glasujemo o 29. predlogu spremembe. Glasujemo. 29. predlog. Glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. Predlog številka 30. Glasujemo. Konec glasovanja. 30. predlog je sprejet glasujemo o 31. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 31 je sprejet. Kompromisni predlog 4. Kompromisni predlog 4. Glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Kompromisni predlog 4 je sprejet. Kompromisni predlog 5. Kompromisni predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 40. 40. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja mislim, da je zavrnjen. Gremo naprej. 41. predlog glasujemo. 41. 41. Ste vsi glasovali o 41. predlogu spremembe. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. 43. predlog spremembe glasujemo. 43. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 44. Dančila glasujemo o 44. konec glasovanja, predlog je sprejet. 46. predlog spremembe glasujemo, konec glasovanja, o 46. predlogu spremembe. Mislim, da je predlog sprejet. Aha. Trenutek negotovosti je bil, kot vidim. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke kolegici Sarbu. Gospod Enčoj bo tudi čestitke gotovo posredoval. Ci siamo, passiamo. Gremo naprej. Sedaj pa najbolj pomembna točka na dnevnem redu. Ste pripravljeni? James je v dvorani. Je. James, si pripravljen? Izvrstno. Potem pa kar naprej. Sedma točka na dnevnem redu, predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe sveta številka 1234 skozi 2007 glede pogodbenih razmeri v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Poročevalec je gospod Nikolson. Sprejemamo poročilo. Kolegice in kolegi, glasujemo o poročilu Nikolson, ki se nanaša na pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. To je zelo pomemben zakonodajni dosje, kjer imamo soodločanje. Več kot 300 predlogov sprememb je bilo vloženih. Hvala lepa za izvrstno opravljeno delo. Vsi, tako poročevalec kot poročevalci v senci iz vseh političnih skupin, so bili soglasni. 8 kompromisnih predlogov, 19 kompromisnih predlogov sprememb je bilo oblikovanih glede uvodnih izjav. Poročevalec se je pogajal tudi s svetom, Na današnjem glasovanju bi morali zelo jasno in dosledno izglasovati stališče našega odbora, ki bo potem zastopana tudi v prvem branju. Jim, lahko glasujemo ali bi kaj povedal za uvod? <clears throat> Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, za prijazne besede. Upam, da bomo tudi v koncu glasovanja še lahko slišali te besede. Kot eh, ste upravičeno dejali, smo imeli kar zahtevno nalogo in pravzaprav imamo presenetljivo majhno število kompromisnih predlogov za napredek. Upam pa in mislim, da bomo tako kot odbor imeli dosledne stališče. Dosledno stališče. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za trdo delo lahko vam povem, da smo imeli kar nekaj predsej težkih bitk pri pripravi kompromisnih predlogov, vendar pa tudi takrat, ko so eh, stvari zahtevne, moram reči, da sem zadovoljen, da smo imeli vas kot predsednika na sestanku in smo tako dosegli napredek, tako da ste tudi vi odigrali svojo vlogo. Naj se zahvali ne samo osebi odbora, temveč tudi vsem osebju, ki je sodelovalo pri tem. Vso osebje političnih skupin, ki so ure in ure garali in tudi ko poslanci morda niso in so torej vse skupaj spravili na to raven. Rad bi se zahvalil svojemu osebu in ostalemu osebu. Mislim, da lahko to priporočim kot obsežen, svežen ki je dosegel napredek, tudi kar se kompromisnih predlogov sprememb tiče. Hvala lepa. Izvrstno, hvala lepa, James. Če ste pripravljeni, če imate glasovalne kartice in glasovalni seznam, predlagam, da začnemo, ker bo glasovanje nekoliko daljše. S čim začnemo? Začnemo 126. predlogom spremembe. 126. predlog spremembe. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Morda sem se zmotil. No, konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Partiamo dal kompromis. Kompromisni predlog 8. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog številka 8 je sprejet. Sedaj bomo glasovali o kompromisnem predlogu 7. Glasujemo o kompromisnem predlogu 7 ste vsi glasovali, konec glasovanja o kompromisu številka 7, sprejet. Gremo naprej, kompromisni predlog 1. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 1. Dobro, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Kompromisni predlog 1 je sprejet. Predlog spremembe 171 na tretji strani, čisto na dnu, predlog 171, kolega Danta. Je avtor 171. predlog, spremembe glasujemo, konec glasovanja. 171. predlog je, mislim, da sprejet. 173. predlog Alveš, glasujemo o predlogu spremembe 173. Glasovanje je zaključeno. Gledal sem, kaj Mark tam maha. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog številka 2 je sprejet. Gremo na naslednjo stran. Predlog spremembe 205. Predlog 205, glasujemo. 205, konec glasovanja o predlogu spremembe 205, mislim, da je zavrnjen. Gremo naprej. 210. Glasujemo o predlogu spremembe 210. Konec glasovanja o 210. Mislim, da je sprejet. 228. predlog spremembe na naslednji strani. Glasujemo. 228 je predlog spremembe, o katerem glasujemo. 228. Konec glasovanja. Mark, mi slediš ali ne? Jaz gledam tebe. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja kompromisni predlog 3 je sprejet. Predlog spremembe poročevalca številka 21. Glasujemo o predlogu spremembe 21. Konec glasovanja. 21. predlog je sprejet. Sedaj pa predlog 22 poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. 22. predlog je sprejet. Kompromisni predlog štiri. Kompromisni predlog štiri. Glasujemo. Sedaj pa 238. predlog McGuinness. Glasujemo o 238. Konec glasovanja o 238. predlogu, ki je, mislim, da zavrnjen. Kompromisni predlog 5. Kaj pravite? Bolj počasi. Dobro, bom šel nekoliko bolj počasi. Glasujemo o kompromisnem predlogu 5. Votate? Votato tutti? Ste vsi glasovali? Kompromisni predlog številka 5 je sprejet. Kompromisni predlog 6. Glasujemo. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 6. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Gremo na deseto stran, predlog spremembe številka 30. Poročevalec je avtor predloga spremembe 30, glasujemo. Ste vsi glasovali? Predlog spremembe 30, konec glasovanja, sprejet. Predlog 31, glasujemo. 31 je predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. 39. predlog spremembe. Avtor je poročevalec. Glasujemo o 39. predlogu. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejet. Kompromisni predlog A. Glasujemo o kompromisnem predlogu A. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog B. Najprej glasujemo o čem? Najprej glasujemo o kompromisnem predlogu B. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne še? Ste vsi glasovali? Kompromisni predlog B je sprejet. Kolega Silvestris bo predstavil ustni predlog spremembe, preden gremo na kompromisni predlog C. Kolega Silvestris, da gospod predsednik, predlog spremembe so porazdelili. Ne želijo razširiti določbe na mlečni sektor. Gre za to, da bi upoštevali tudi dejstvo, da se mlečni sektor nahaja v težkih pogojih to drži, vendar je tudi sektor olivnega olja in oliv v precejšnjih težavah. Namreč v zadnjih treh letih so bile cene precej nestabilne, takšno stanje je brez primere, tako da je zaradi takšnega stanja prišlo tudi do upada prihodkov, kar je povzročilo številne težave in tudi družbene težave. Zato želimo, da bi komisija pripravila ustrezni zakonodajni predlog tudi za organizacije proizvajalcev, ki se ukvarjajo s tem področjem, kot je to predvideno v uredbi 1234 skozi 2007. Gre pravzaprav za predlog, ki ga naslavljamo na komisijo. Komisija je tista, ki lahko sprejme pobudo za sprejem novega zakonodajnega okvira in upam, da boste ta ustni predlog spremembe sprejeli. Hvala lepa, gospod Silvestris. Kot odbor smo se tudi s komisarjem Čolosom o tem pogovarjali večkrat. Ta predlog se nanaša na uvodno izjavo. Gospod predsednik, če mi dovolite, gre za uvodno izjavo, v kateri bi samo okrepili zahteve, ki smo jih naslovili na komisarja, zato da bi komisija bolj resno vzela našo. Zahtevo. Mark Tarabela je prosil za besedo. Gospod predsednik, Želel sem se oglasiti zato, ker strinjam se s smislom amadmaja gospoda Silvestrisa, vendar obžalujem način, kako se to dela. To je nek precedens. Predstavi se amadma sedaj, ko se glasuje. Pred tremi meseci so se amadmaje predlagali. In torej obžalujem sam postopek. Res je, da je sektor olčnega olja zelo pomemben, vendar težave so v vseh kmetijskih sektorjih, tudi v GVD-reji, vseh drugih sektorjih. Skratka, danes ne bom proti uh, temu amadmaju. Če bomo glasovali o njem, bomo glasovali, vendar bom glasoval proti. Zakaj? Zaradi samega postopka. Govorimo o poročilu o mleku in zakaj bi tu omenili olčno olje. Potem bi lahko omenili tudi uh, govedore ali kaj drugega. Skratka, obžalujem, da je to predloženo sedaj ob glasovanju. Predlogi se pogovarjamo že tri mesece. Ne govorim o imenu skupine, govorim o svojem osebnem mnenju in naj povem, da bom, če bomo glasovali, glasoval proti. Eh, Dobro, Mark, hvala lepa ta postopek res ni bil klasičen, to je vsem jasno. Slišali pa bomo tudi mnenje poročevalca. James? Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se gospodu Silvestrisu za to, da je danes popolne bolj razbodljivo, kot bi bilo. Z tega vidika bi se rad lotil tega na pozitiven način in bi se mu rad zahvalil za način, kako je predstavil svoj predlog spremembe moram reči, da sem seveda, da lahko spremem, da glasujemo ločeno, vendar pa bodo to morali potem pogledati parlamentarne službe, ali je ta predlog dopusten. Prvi bom to podporil, če bom lahko, vendar pa mislim, da morajo službe to preveriti verjetno to ni, na, ne spada v področje naše zakonodaje. Gre za zakonodajo, ki jo sprejemamo. Lahko seveda glasujemo kot eh, indikacijo glede glasovanja, glede tega predloga, potem pa bodo parlamentarne službe preverile, ali je predlog spremljiv ali ne. Ali lahko to gospod Silvestri spreme, to je moja velikodušna ponudba in mislim, da lahko tako vsi preživimo. Sam bom glasoval proti. Vendar pa želim vse najboljše pri svojih prizadevanjih ljudi, ki jih predstavlja. Imeli bomo torej glasovanje po delih. Hvala lepa, Jim. Dobro. Če nihče uradno ne nasprotuje ustnemu predlogu spremembe, potem lahko glasujemo, pa bomo videli, kako se bo zadeva končala. Glasujemo torej o ustnem predlogu spremembe, ki ga je vložil gospod Silvestris. Glasujemo. Konec glasovanja. No, počakajmo še malo. Se opravičujem. Še enkrat glasujemo o ustnem predlogu spremembe gospoda Silvestrisa konec glasovanja. Enako število glasov? Ne, 19. Kolega Silvestris, čestitam. Gremo naprej. No, izvolite. Samo sekundo. No, pred vsemi slovesno prisegam tudi pred kolegom Tarabelo, da tega ne bom več storil. Dobro, hvala, gospod Silvestris, kompromisni predlog C, glasujemo. Ne? Aha, še nekaj predlogov sprememb nas čaka. Predtem se opravičujem. Predlog spremembe 43 nas še čaka, tega smo prej po nesreči preskočili. Deseta stran, predlog spremembe 43 glasujemo. Konec glasovanja o 43. predlogu spremembe. Sprejet. Sedaj pa res kompromisni predlog C. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromisni predlog C je sprejet, mislim, da je. Gremo naprej. Kompromisni predlog D. Konec glasovanja o kompromisnem predlogu D. Konec glasovanja predlog je sprejet. Kompromisni predlog E glasujemo, ne. Še en predlog nas čaka prej. Oziroma, ne. Glasujemo o kompromisnem predlogu E. Kompromisni predlog E, glasujemo, konec glasovanja o kompromisnem predlogu E. Predlog je sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog F. Glasujemo o kompromisnem predlogu F konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog G. Glasujemo o kompromisnem predlogu G. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog H. Glasujemo o kompromisnem predlogu H. Konec glasovanja. Predlog je sprejet glasujemo o kompromisnem predlogu I, kompromisni predlog I, glasujemo, konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog J, glasujemo, konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog K, glasujemo o kompromisnem predlogu K. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj pa nas čaka glasovanje o predlogu spremembe 93. Pa trav ne veš, glasujemo o predlogu 93. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog sprejet. Predlog 94. Glasujemo o predlogu 94. Konec glasovanja. 94 je zavrnjen. Predlog 94 je zavrnjen. Kompromisni predlog M. Glasujemo o kompromisnem predlogu M. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 100, Delang McGuinness. Glasujemo o kompromisnem predlogu 100. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj kompromisni predlog OA. OA. Glasujemo o predlogu OA. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog N. Glasujemo o kompromisnem predlogu N. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog O glasujemo o kompromisnem predlogu O. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kom predlog spremembe 112. Glasujemo o predlogu spremembe 112, delank in ostali. 112. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog P. Glasujemo o kompromisnem predlogu P konec glasovanja. Sprejet. Gremo kar na kompromisni predlog Q. Kompromisni predlog Q glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog R glasujemo o kompromisnem predlogu R. Glasujemo, kompromisni predlog R, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. In še kompromisni predlog S, glasujemo, ste vsi glasovali o kompromisnem predlogu S, predlog je sprejet. Sedaj pa glasujemo o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen, glasujemo. Konec glasovanja. skoraj da soglasni ste. 31 glasov za, nihče se ni vzdržal glasovanja, 3 glasovi proti. Sedaj pa glasujemo še o zakonodajni resoluciji. Glasujemo o zakonodajni resoluciji. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. In čisto na koncu še sklepno glasovanje za to, da se začnejo pogajanja s svetom, s tem bomo podelili mandat poročevalcu za ta pogajanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Veliki James, čestitke in veliko sreče. Danten bo lepo prenela parola. Kolega Danten želi besedo. Kompromis S, on n'a pas voté le. le po kompromisu S nismo glasovali o predlogu 11 poročevalca. A, dobro, dobro, razumem. Dobro, kolegice in kolegi, tudi o mlečnem svežnju smo sedaj glasovali. Naslednjič se vidimo 4. julija ob 19. v Strasburu, torej ob 19. uri se vidimo v Strasburu. Torej 4. julija se vidimo, sestanek pa je s tem zaključen.